Chers collègues, nous reprenons nos travaux et je voudrais. Nadaljujemo z delom. Rad bi pozdravil in se zahvalil zlasti podpredsedniku Sasoliju in Bilandu. Vsakeč, ko ga povabimo, pride sem, če obravnavamo proračun v parlamentu. Hvala generalnemu sekretarju, Torej, naš porčvarec je gospod Rubih in ugotavljate verjetno lahko, da gremo sedaj naprej z običajnim postopkom. Imamo snutek reforme postopka in tisti, ki so modri, so ocenili, da bi lahko to zaenkrat zamrznili. In eh, tako bomo ta dosje zopet lahko eh, dali na mizo po uh, Eh, izteku prihodnih eh, volitev. To pomeni, da ni to business as usual, ampak eh, da gre samo za postopek, ki ga že poznamo iz preteklosti. Najprej dajem besedo Polu Rubigu in na to podpredsedniku. In tudi sekre, generalni sekretar se bo oglasil. Hvala. Polo Rubik, izvolite. Ja, mih, mih. Najlepša hvala gospod predsednik Artvi. Sedaj smo namreč na začetku pomembne faze, kaj ti podpredsednika Vilanda zelo dobro poznamo. Ne gre namreč za prva pogajanja, razvili smo že kar dolgotrajno tradicijo, tradicijo sodelovanja. Zadovoljen sem tudi, da poročevalci v senci zelo dobro poznajo zadevo. Ne gre za ponavljanje prejšnjih postopkov z prejšnjih let, gre namreč za spremembe v novem proračunu, ki se v teh eh, zadevah razlikuje od prejšnjih proračun. Gre predvsem zato, da gre za volivno leto in zaradi tega se ta proračun razlikuje od prejšnjih, gre za nove izdatke. Pomembno za nas je namreč, da pritegnemo naše državljanke in državljane na volišča. Na slovaškem Naprimer, če bi pritegnili samo 30 odstotkov voljivcev, bi bila to velika sramota. Zato je naša dožnost, da dosežemo čim večjo odeležbo. Zato sem hvaležen generalnemu sekretarju Veleju, da nas je glede tega podprl. Imamo tudi Evropski raziskovalni center, ki ga želimo vključiti v ta postopek, da imamo razpoložljive podatke, da imamo dovolj dejstev za naše bližne skupine, da se bomo lahko borili proti lažnim novicam. Tako da bomo lahko omogočili poslancem delo in dokazali, da tukaj v Evropskem parlamentu opravljamo resno delo in resne naloge. Zato se želimo tudi pozicionirati v Štrasburu pri medijih, kajti veliko krat z naše strani zelo počasi in eh, nezadostno o re, reagiramo, ko gre za lažne novice. Potem pa po vsej Evropi predvajajo med tem lažne novice, mi pa se šele čez tri dni odzovemo na to. Zato je prav, da predstavimo Evropski parlament, da razvijemo komunikacijsko strategijo, ki jo nujno potrebujemo, kajti ta strategija je tudi zelo pomembna, da zmagamo v demokratični razpravi. Ne smemo pozabiti na to, da v Združenem kraljestvu ena tretjina državljanov meni, da je dobro, da so se odločili za izstop iz demokracije, da ne sedijo tukaj z nami in ne odločajo skupaj o zadevah na demokratični način. Rade bi se vrnili na stari sistem, kar je zelo nesrečno za naše državljane. Zato je prav, da tukaj pokažemo demokratično razsežnost evropskih inštitucij in da jo znamo tudi skomunicirati. Zato, da bomo pripravljeni na vojsko trolov, ki že prežijo po Evropi in da bomo imeli dovolj sredstev in zaposlenih za to delo. Poleg uradne komunikacijske strategije Evropskega parlamenta je pomembno tudi, da politične stranke pokažejo svoj profil, da evropski državljani dobijo izbiro in se lahko odločajo med različnimi ideologijami in stališči. in noben parlament v Evropi ni tako zelo raznolik kot ta Evropski parlament in tudi v našem vsakodnevnem delu se kaže, kako zelo se poglabljamo v vsa vprašanja in v naše delo. Imamo različne obraze ljudi, ki sobivajo skupaj, pomembno je tudi, da jih predstavimo in da se vsi državljani in državljanke lahko odločijo za tiste politične stranke, za katere menijo, da najbolje zastopajo njihove interese. Torej, politično delo v političnih strankah je ravno tako zelo pomembno. Vsi vemo, da naše stranke doma niso pripravljene na volivno kampanjo v Evropi in to velja za vse države članice. In eh, seveda se spominjam, kako sem potoval iz eh, sedeža lokalne stranke, regionalne stranke, državne stranke, vsi so se obračali na drugega in nihče ni želel voditi te kampanje. Zato mislim, da je dobro, da podpremo naše evropske stranke in politične skupine pri tej kampanji. Potem imamo težavo da imamo 55 odstotkov poslancev, ki je iz, eh, bo izstopila iz Evropskega parlamenta in zato potrebujemo tudi prehodna sredstva za poslance in za asistente, kot tudi pravila za praktikante. Želimo tudi doseči pet odstotno zniženje števila zaposlenih in upam, da nam bo to uspelo. Zaradi tega so te prioritete tako zelo pomembne. Gre tudi za to, da skupaj s kvestari poskrbimo za pogoje za nove poslance v novem mandatu, da dobijo dovolj dobre delovne pogoje, da dobijo opremljene urade, pisarne z najnovejšo opremo in Seveda ne smemo pozabiti na mlade, ki imajo različne zahteve glede računalnikov, računalniške opreme in tudi glede komunikacije v Evropskem parlamentu in zato moramo temu primerno opremiti tudi pisarne v Bruslu in v Štrasburu. Potrebovali bomo tudi izobraževanje za nove poslance, za nove asistente in videli bomo, če bomo dosegli, da naši sodelavci zamenjajo delovno mesto v sekretarijatu v lični stranki v, med poslanci in tako. Če sodelavec pristopi do poslanca in če začne delati za njega, je tudi zapričakovati, da mu ponudimo določeno spodbudo. Potem imamo tudi varnostne projekte, ki bomo morali izpeljati, gre predvsem za zgradbo Adenauer in Kat. In mislim, da je parlament lahko bolj očinkovit tudi na tem področju. In storili bomo vse, kar lahko, da bomo zadeva dobro izpeljali. Hvala, Pol, za eh, ta uvod. Sedaj pa dajemo besedo podpredsednikom. Gospod Sasoli. Grazie, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Ribiku in tudi vsem ostalim, ki ste pripravljali proračune za prejšnja leta. Mislim, da se vsi strinjamo glede najpomembnejših vprašanj. Kot je že dejal gospod Rubik, je proračun za leto 2019 drugačen od proračunov prejšnjih let. Gre namreč za pomembno leto in proračun, ki vseboje druge postavke, ki jih v prejšnjih proračunih ni, kar pa ne pomeni, da ne bomo zajamčili smotrno porabo in upravljanje sredstvi. Leta 2019 bo torej pomenilo tudi nove izdatke za volitve, torej prehodne pogoje za poslante, ki bodo zapustili parlament, tudi za asistente, ki ne bodo dobili nove pogodbe. Treba je tudi poskrbeti za financiranje volivne kampanje, kot je že dal gospod Rubik. Te postavke predstavljajo najpomembnejši del izrednih odhodkov. Zato bomo za 3,9 odstotka povečali sredstva za, v proračunu za leto 2019 v primerjavi s proračunom leta 2018. Od 20 odstotkov ki jih imamo v petem razdelku, bomo porabili samo 18,8 odstotka v večletnem okviru. To seveda v odstotkih in to je najnižja raven v zadnjih 15 letih. Pogajanja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom zaradi Brexita so nas pripeljala do sporazuma v okviru katerega bo Združeno kraljestvo sodelovalo v proračunu za leto 2019 in 2020. Zato bo proračun 2019 upošteval tudi 725 poslancev in 28 držav članic, ne da bi v tem trenutku upoštevali samo inicijativno poročilo odbora AFKO, o preporazdelitvi poslancev in preporazdelitvi sedežev in o novi sestavi parlamenta po brexitu. Kaj ti takrat bo število sedežev padlo na 705? Imamo tudi prehodne ukrepe in nadomestila. Nadomestilo bomo plačali poslancem in asistentom, ki bodo zapustili Evropski parlament. Zato jim je treba plačati vsa nadomestila o prekinitvi pogodbe. Vse to je zapisano v osnutku proračuna, ki ga boste kmalo prejeli. In še volivna kampanja. Kampanja bo zelo občutljiva in eh, zelo pomembna za našo ustanovo. Treba se zoprstaviti vsem euroskeptikom. Ukrepati bomo morali še posebej v primeru tistih državljanov, ki verjamejo v evropski projekt, vendar pa jih moramo prepričati tudi, da glasujejo in se približati tudi tistim, ki so skeptični do evropskega projekta in ki bodo to postali še bolj zaradi različnih informacijskih kampanj. Referendum o Brexitu je en primer takšnih nevarnosti. Tudi v razpravi ta teden v Združenem kraljestvu vidimo možnosti, kaj vse se lahko zgodi. Imamo kampanjo poslancev političnih strank in nacionalnih strank in zato smo namenili 8,3 plus 25 milijonov evrov, ki smo jih namenili za le, takšne zadeve leta 2018 leta 2018 smo že rezervirali določen znesek za volimno kampanjo in ta znesek in ta sredstva bomo prenesli v letošnji proračun. Zaradi tega, ker bomo morali delati na različnih ravneh in ker potrebujemo tudi možnost vključitve špicen kandidata, vodilnega kandidata in da evropske stranke dobijo možnost dostopa do orodi, s katerimi lahko polno sodelujejo v volivni kampanji. In zato je prav, da prispevamo k kampanji. Zato pa bomo morali ukrepiti komunikacijske kampanje v uradih Evropskega parlamenta v državah članicah in poskrbeti, da se naše sporočilo čim bolj širi v Evropski uniji. Kakšne so težave? Varnost je ena. Kot veste, smo v proračun vključili tudi možnost ukrepanja zaradi različnih nevarnosti, nevarnosti za varnost, glede na dogodke v Evropi in v Bruslu. Kot veste, je prišlo do terorističnega napada tudi v Bruslu. Kaj je še novega? Zajamčiti moramo varnost v vseh zgradbah Evropskega parlamenta. Z delom smo že začeli leta 2019, pa bomo z delom še nadaljevali leta 2019. Bo na vhodu v zgradbo Verc. Nova struktura in zgradba in tudi vhod, ki bo bolj zavarovan. Potem pa imamo projekt IVAX, ki je bil sprejet v predsedstvo po terorističnem napadu v Parizu ta vseboje varnostno tehnologijo, ki je dosti bolj sodobna in integrirana v zgradba. S tem bomo izboljšali varnost na vstopnih točkah v Evropski parlament. Ravno tako bomo izboljšali in optimizirali porabo osebja in omogočilo tudi vzdrževanje in zamenjavo že zastarele tehnologije. Imamo še drugo pomembno vprašanje, kibernetska varnost. Zaposlili smo strokovnjaka za kibernetsko eh, varnost, ki obravnava vsa vprašanja v zvezi z eh, varnostjo na tem področju. Okrepili bomo tudi to infrastrukturo. Eh, ki je pristojna za kibernetsko varnost. Kot veste, je takšno zavarovanje zelo pomembno, zato ker doživljamo vedno znova napade na naš informacijski sistem. Izboljšati je treba delovne pogoje za naše poslance in zaposlene. Vidite lahko, kako so opremljene določene pisarne in zajamčiti je treba izboljšave, da bodo tudi zanamci dobili dobre pogoje. In imamo tudi večletne projekte, ki bodo trali po letu 2019. In to je tudi oprema zgradbe Kadenbuš v Luksemburgu. Imamo tudi e-parlament s katerim bomo omogočili poslancem in osebju, da dobijo dostop do delovnega orodja za nove izboljšane službe za parlamentarno delo. Imamo tudi zelo pomemben projekt Hermes, ki je zadolžen za upravljanje z vsemi dokumenti Evropskega parlamenta. in pa še zmanjšanje števila zaposlenih. Po dogovoru, medicinalnem dogovoru, bo Evropski parlament črtal 59 delovnih mest. in upam, da nas ne bodo prosili še za dodatne žrtve, zaradi tega, ker smo že izpolnili naše obveze v medinstitucionalnem dogovoru. Evropski parlament je že opravil velik trud, kajti Evropski parlament je moral črtati več delovnih mest kot druge ustanove. Mislim, da je to treba tudi priznati. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj pa ima besedo podpredsednik Vele. Posicno. Najlepša hvala. Gospod predsednik, veliko smo že slišali glede tega. Rad bi tukaj še uradno povedal, da glede varnosti fizične varnosti in tudi kibernetske varnosti že potekajo projekti in da moramo na tem področju prihodnosti storiti še več kot tudi na informacijskem področju, kjer moramo dobiti možnosti medsebojne povezljivosti za moderno delovno okolje za naše poslance. imamo proračun, ki je povečan za 3,9 odstotka sredstev zaradi volitev leta 2019. Ti predstavljajo 1,2 odstotka proračuna. Ravno tako moramo pojasniti, da imamo 18,7 odstotka v petem razdelku in da smo pod 20 odstotki in da smo tako dobili eh, prostor za prožnost 130 milijonov evrov, ki jih ne bomo porabili. Tudi to je treba povdariti. Imamo tudi večletne nepremičninske projekte. Polik. Kot je že menil gospod Rubik, ena plus ena v Bruslu, ena plus ena v Štrasboru. To je dokument 57, kar se mi zdi največja pomankljivost osebno in želim tukaj še dodati. In kar se mi zdi največji poraz je. Da za obnovo zgradbe PHS še nismo storili ničesar, čeprav vsakdo ve, da gre za zelo nevarno situacijo. Ne gre sem zgolj za oseben poraz, ampak pomankljivo delovanje vseh, ki se ukvarjajo s tehničnimi vprašanji proračuna in Evropskega parlamenta. Zdašli smo v situacijo, kjer nihče ne more sprejeti odgovornosti za to, da bo zgradba zdržala še pol leta. Imamo tudi s taksim 50 in 49, kjer govorimo tudi o nevarni situaciji za doživetje Evrope. Tudi tukaj bomo morali storiti še več. Predsednik eh, Šulc je zelo nadušeno govoril o tem v Berlinu. V Štrasburu sem se srečal s skupinami za novo igro vlog. Odziv je res neverjeten. Pogovoril sem se z zaposlenim na kulturnem ministrstvu na Bavarskem in dejal je, da samo v Izraelu obstaja takšne, takšna profesionalna igra vlog. In, in prvi mladi, ki me je nagovoril glede tega, mi je dejal gospod Viland, res odlično, končno nekaj zanimivega za mlade. Torej, mladi dobijo v roke pametni telefon, navodila in potem stvar poteka naprej. Priporočam vsem, da si pogledate, kako to deluje. V Štrasboru in Bruslu moramo organizirati čim več takšnih iger. Najlepša hvala generalnemu sekretarju in tudi generalnim direktoratom, ki so sodelovali. In še številka 79 glede delovnih mest. Mislim, da smo že prekoračili mejo glede dodatnega zmanjšanja delovnih mest. Glede številk so izboljšave v redu, za učinkovito delo Evropskega parlamenta pa je to slabo. Zato se mi zdi, da ne moremo sprejemati še dodatnih krčen in rezov delovnih mest. Komisija dobiva vedno več zaposlenih v agencijah, svet ima neomejena sredstva od držav članic, da, ki jih ima na razpolago. In ko me včasih vprašajo, koliko ljudi je tukaj zaposlenih v Evropskem parlamentu, v tej zgradbi bi del 50 odstotkov, vendar pa to ni realnost. Tisti, ki delajo tukaj, opravljajo res odlično delo. Glede jezikovnega vprašanja, tudi tega vprašanja se treba lotiti, ko bodo Britanci izstopili, se bomo morali seveda ohraniti angleščino v Evropskem parlamentu. In angleščino smo uporabljali tudi pred članstvom Združene kraljestva v Evropski. Ne vem, če veste, koliko jezikov se tukaj govori v kabinah. Torej, Tukaj imate jezike po abecednem vrstnem redu glede na leto pristopa. Najprej imate pet prvih članic, potem nove članice in na zadnje imate tudi nove države. Članica angliščina je bila že od vsega začetka zraven. In Torej, nekaj 90 milijonom eh, nigerijancev torej ne služi nič, da govorijo enega najbolj razširjenih jezikov. In to moramo storiti tudi mi. In z izstopom Združnega kraljestva ne moremo dopustiti, da ljudje nima več možnosti govoriti v maternem jeziku, ki je mogoče angliščina. Torej, imamo povečanje sredstev za 3,9 odstotka in Evropski parlament dela za 40 evrov na državljane. Ameriški kongres stane 5 e dolarjev na državljana. V ameriškem kongresu pa ni vprašanje, ki stane recimo tukaj 150 sedežev in pa nekaj milijonov eh, evrov zaradi jezikovnega režima. Torej, imamo strošek, na katerega nimamo vpliva v proračunu in stroškov, ki jih američani ne poznajo. Če to vzamemo v zakup, to stane pol manj kot v ZDA. In zato moramo ta vprašanja obravnati tudi proaktivno. In še primankljaj v proračunu. Moramo bolj učinkovito upraviti rezerve in imeti tudi kataster zgrad in da moramo zagotoviti, da bomo tudi inteligentno obravnavali z logistiko, torej da takrat, ko tukaj nišče ne dela oziroma v Štrasboru, ne bomo imeli zaposlenih čistilcev. Zato moramo bolj učinkovito ravnati z rezervami in sredstami. Torej, potrebujemo več učinkovitosti glede rezerv in moramo se sami odločiti v odborih, če bodo imeli misijo ugotavljanja dejstev, če bodo organizirali predstavitev, javno predstavitev, če bodo dali na voljo dve steklenici vode, dve plastenki vode ali eno. Torej, predsedstvu moramo dati več prožnosti glede odločanja o stroških in o izdatkih. To velja za zasedanja v Štrasboru, v plenarnem, za plenarno zasedanje tukaj v Bruslu. V Štrasboru in v Bruslu imamo nepotrebne seje in če želimo resnično prihraniti na sredstvih, potem se moramo tega lotiti tudi drzno. Čeprav nisem član tega odbora, obljubam, obljubjam, da bom tudi sam prispeval k temu ta teden in vsi ste povabljeni, smo zastavili nov načrt za več oddelkov. Nekateri odbori so dejali, da ne potrebujejo novih, novega pohištva, kaj ti popravila zahtevajo vedno več sredstev in tudi to vprašanje moramo rešiti. znanstveniki so se, se ukvarjajo s tem, kako izgleda sodobno upravljanje s pohištvom. Naj vsakih 20 let vse skupaj zamenjamo ali moramo popraviti. Torej, poslanci morajo biti tisti in zaposleni, ki morajo določiti, kaj je pomembno v pisarnah. Torej, imamo pet partnerjev, vse skupaj poteka preko dialoga. Glede tega vam ne morem več povedati, vendar pa smo dobili vzorec ponudb, kjer izgleda, kakšne ne bodo pisarne za poslance, gospa Šrti, gospod Caceri, Liberacki in tudi sam, bomo dobili takšno pisarno, vzorčno pisarno in imeli pisarno brez različnih eh, funkcij. Potem imamo tudi čakalnico s kolegom Sasaljem, sem se pogovoril kot članom odbora, imamo sprejemnico, torej pisarno in pisarno kolegov. In pogledali bomo, kako lahko ugodimo potrebam poslancev, ne da bi pri tem prihranili na sredstvih. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Viland. Eh, Naj povem, da imamo tolmačenje do 18.30, potem bomo pa morali govoriti angliško. Gospod generalni sekretar. Najlepša hvala podpredsedniki so že veliko o tem povedali in bom, omenil bom samo tiste vprašanja, ki jih do sedaj nismo poglobljeno obravnavali, še posebej vprašanje varnosti in negotovosti. Najpomembnejše vprašanje tukaj je Brexit. Od decembra obstaja upanje, da bomo vsaj do leta 2020 imeli dovolj sredstev Vse to pa je med seboj povezano. Torej, dogovor o izstopu, prehodno obdobje, prehodni status, prihodni in tudi prehodni in prihodni status. Torej, do leta 2020 imamo zagotovljena sredstva, ne moramo pa izključiti, da bo prišlo do krize v pogajanjih, potem pa bomo stvari prilagodili. To bo zadevalo vse inštitucije in treba je povdariti, da to, to tveganje obstaja za naš proračun. To tudi pomeni, da bomo v povezavi z Brexitom imeli tudi administrativne posledice. Gospod predsednik je že prosil, da februarja na seji predsedstva sodelujeta tudi Mišel Barnier in gospod Vrhovštad. Zdaj srečal se bom tudi z generalnimi direktorati, ki bodo podarili, katera so najpomenejša vprašanja povezana s Brexitom. Na eni strani imamo vprašanje, kaj se bo zgodilo z zaposlenimi. Drugič, kaj se bo zgodilo z angleščino kot uradnim jezikom. In tretjič, kako bodo izgledali postopki pogodb zunaj Evropske unije, še posebej, ko gre za informacijsko tehnologijo in telekomunikacije in kako eh, bo z našimi uradi za informiranje. Predsedstvo se o tem že pogovarja, to obravnava v povezavi s proračunom imamo 125 zaposlenih, ki imajo zgolj britansko državljanstvo in dve tretjini teh je zaposlenih na jezikovnih področjih. V prihodnosti bomo ravno tako potrebovali um, angliško govoreče prevajalce, tolmače in pravnike, lingviste in strokovnjake za komunikacije. To pomeni, da ne moremo kar tako naenkrat odsloviti vse te zaposlan, zaposlene. So evropski uradniki in če si pogledamo še starostno skupino, je pri Britancih ta dosti um, starejša kot drugot, torej veliko jih bo šlo v pokoj, kar pomeni, da lahko samo priporočim, da ohranimo te zaposlene. Glede jezikov še številke 70 odstotkov predlogov spremem je zapisanih v angleščinih v odbori. In ne gre samo za predloge spremem Britancev, ampak tudi drugih poslancev, ki komunicirajo v angleščini. Tako da lahko vidimo, da bo angleščina še vedno zelo pomembna kratkoročno in dolgoročno gledano glede uradov za stike. Takšen urad imamo v Washingtonu. V prihodnosti bomo imeli tudi en takšen urad v Združenem kraljestvu, kajti odnosi z Združenim kraljestvom bodo verjetno ravno tako tesni kot ZDA, če ne še bolj, kar pomeni, da moramo ohraniti te pisarne za informiranje v Londonu in v Edinburgu. In verjetno se bo predsedstvo tako tudi odločilo. Že na seji predsedstva aprila. in da bo to odraženo tudi v proračunu 2015. Podpredsednik Viland je že omenil politiko glede zgradb. Jasno je, da bomo morali prilagoditi dolgoročno strategijo glede nepremičnin. Želeli smo dobiti novo zgradbo, nove pisarne. Dovolj jih imamo sedaj v Štrasburu z novo zgradbo in verjetno bomo po volitvah imeli tudi nove prednosti glede uporabe teh eh, uradov in pisaren. Tudi v Luksemburgu bomo k malu rešili te težave, tudi v Bruslu bo z otvoritvijo 1. aprila zgradbe Vatn tako izpolnili naše potrebe po prostorih. Zato bomo morali oblikovati nove prioritete in delovna skupina za nepremičnine se bo intenzivno ukvarjala tudi s tem vprašanjem. Obstajajo potrebe po prostorih za trialoge, ko smo gradili te zgradbe pred 20 leti, še ni bilo trialogov, ampak je potekalo samo običajno delo v odborih. Sedaj pa veliko pomembnega dela poteka v trialogih. Leta 2018 bomo imeli 800 trialogov. Imamo pa samo štiri dvorane, ki so primerne za to. Zato bomo morali zagotoviti boljše možnosti za dvorane in prostore za trialoge v prihodnih politikah. Imamo tudi nove prostore za Experience Europe, torej doživeti Evrope. V Berlinu, Štrasburu in eh, Ljubljani smo to že poskusili. V Berlinu je razstava obiskalo 150 tisoč obiskovalcev, kar pomeni, da je to inštrument, s katerim z majhnim bremenom in malo zaposlenih lahko dosežemo zelo veliko. Tudi v Parizu bomo organizirali takšno razstavo. In predsedstvo se je odločilo tudi za Tallinn in za Helsinke to ne bo možno takoj, ampak ko bomo dobili nove pogodbe. In tretjič. Imamo tudi zgradbo TREF 2, torej imamo že eh, veliko zgradb in eh, Tref 2 in Martins 2 sta edini zgradbi, ki jih ne moremo povezati. Leta 2019 bomo dobili tudi eh, regionalizacijo zavarovanj in tako takrat bomo lahko premostili to pomankljivosti. In v prihodnosti bo zelo pomembna tudi obnova zgradb. Parlament je sprejel zakonodajo, da moramo poštevati tudi energetsko varčnost in da moramo vsako leto obnoviti 3 odstotke zgrad. Letos, ko bo zakonodaja stopila v veljavo, moramo v naslednjih 30 letih prenoviti vse zgradbe. To bomo storili, to moramo tudi načrtovati in to bo zelo pomemben del naše strategije nepremičnin. Za konec bi rad dodal še nekaj glede volivne kampanje. Če si pogledate prejšnje volitve leta 2009-2014 in načrte za volitve leta 2019, vidimo, da imamo velik del sredstev za stranke, ki raste. Damo na voljo več sredstev za pluralizem ker lahko tudi evropske stranke ponudijo in okrepijo različne politične opcije. Zato je tudi prav, da letos predlagamo za končno fazo leta 2019 na voljo 17 milijonov evrov. Tudi z možnostjo, da bomo dobili profesionalnega špicen kandidata, vodilnega kandidata in tega bomo podprli z novinarskimi seminarji. Nastopal bo na televiziji in tudi na volivnem soočanju. In 30 minut po zaprtju volišč smo dobili zelo natančno oceno izidov in to smo potem tudi predvajali na nacionalnih televizijah. To pomeni, da smo dosegli visoko stopno europeizacije evropskih volitev. Najlepša hvala. Merci, hvala, gospod generalni sekretar. Vem, da bo podpredsednik Sani odšel, kaj ti uh, eh, uh, eh, ima let, ki ga ne bo čakal. Še pet oseb želi eh, besedo. Upam, da nam bodo tolmači dali še nekaj minut po pol sedmi. Gospa Gvardija Zabal, eh, hvala lepa podpredsednikoma in pa generalnemu sekretarju za vse te uh, informacije. Zaenkrat eh, še nimamo uh, uradnih dokumentov, vemo, da to nekaj časa traja in uh, zato um, potrebujemo še malce časa, predem se na vse to odzovemo. Um, torej, tu gre za povišanje 3,5. 9 odstotkov in eh, to vključuje tudi 0,3 eh, odstotka eh, za um, posebne izdatke, ki so povezani z predvoljeno kampanjo in tako dalje. Eh, mi eh, v skupini eh, socialdemokratov smo si vedno prizadevali za nadzor nad upravnimi stroški, ki se povišajo skladno z inflacijo, kar pa se tiče izrednih stroškov, torej predvolilne kampanje in konec mandatnega obdobja in vse to, to je. Um, seveda upoštevano. Ampak, če želite, da bo del eh, upravnih eh, stroškov v proračunu parlamenta eh, in če naj bodo ti stroški, tisti, ti izdatki, tisti, ki pokrivajo inflacijo, dobro. Konkretno, denar, ki ga namenjamo prevajanju. 70 odstotkov um, amandmajev je uh, v angleščini, ste rekli, ampak uh, to je uh, skoraj obveznost uh, v ponavadi eh, zelo dolgo traja, preden eh, dobimo prevedene dokumente in glede na čas, ki ga imamo na to na voljo za eh, vlogo amadmajev, nimamo dovolj časa, da bi te amadmaje lahko prevedli. Vem, da je organizacija prevajanja zelo zapletena. Mi smo edina institucija, ki ima to raven prevajanja in tolmačenja. To mi je vse jasno. Eh, ampak eh, to bi bilo treba tudi eh, rešiti, razen če bomo morali vsi govoriti angliško, kar najbrž ni namen. No to bi se navedalo nekaj, kar je povedal gospod eh, Viland eh, in eh, to bi morala biti ena od prioritet za prihodnje proračunsko obdobje. Iščemo učinkovitost. Videli smo veliko različnih prilagoditev na delo v tem parlamentu različne oblike dela in poskuse racionalizacije stroškov z večjo učinkovitostjo. Naj uh, vam dam primer, ki je absurden, uh, se opravičujem za to. Ampak, če si pogledamo uh, varnostni sistem, uh, imamo uh, beč, dobro, uh, ni uh, razloga, da bi morali uh, podpisovati v eni in drugi dvorani, ali smo prisotni ali ne. Uh, itak uh, imamo elektronski način, kako lahko našo prisotnost preverjamo in to bi bilo prav gotovo veliko učinkovitejše. Hvala lepa. gospod Ali. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod Rubik, gospod Sosoli. Rad bi se vam zahvalil za vašo podrobno analizo in za informacije, ki ste nam jih eh, podali v zvezi s financiranjem eh, dela parlamenta za eh, leto 2019. Poročilo smo prebrali poročilo, ki je bilo predstavljeno predsedstvu eh, parlamenta. Tu najdemo tudi nekaj napovedi za leto 2019. Eh, v poročilu najdemo celo vrsto zelo podrobnih informacij v zvezi z eh, najpomembnejšimi dogodki v Evropskem parlamentu, ki so načrtovani za 2019. Srenjamo se z oceno gospodarskega stanja, strinjamo se z pričakovanji glede na prihodne volitve in tudi v zvezi s pričakovanji, ki so povezane z brexitom. Kolegi so povedali, da te eh, številke opisuje evropski eh, proračun in eh, to bo najmanjši del poglavja 5 od začetka tega uh, večletnega finančnega okvira. Na letni uh, osnovi pa vidimo, da gre tu za največje povišanje proračuna Evropskega parlamenta. Ta, eh, to zvišanje proračuna za 3,9 odstotkov je upravičeno, ustrezno upravičeno, istočasno pa vemo tudi, da prihajamo do konca uh, sedanjega mandatnega obdobja. In, uh, vedno večji pritisk eh, na nas izvajajo nevladne organizacije in mediji. Imamo prednostne naloge, kot so gospodarska rast, eh, zaposlenost, eh, kohezija, pa tudi mednarodne zahteve, mm, kot so varnost in tako dalje. Od nas se pričakuje, da mobiliziramo sredstva na teh področjih. Glede na vse povedano, bo verjetno malce težko upravičiti določene oblike izdatkov davkoplačevalcem. Kar imam v mislih, eh, naprimer, je eh, sedanja gospodarska eh, in politična situacija v Evropski uniji. Po eni strani govorimo o proračunu, ki temeli na uspešnosti. Pripričani smo, da je takšen proračun, proračun, ki bo bolj učinkovit, eh, pripričani smo, da bomo na ta način lahko privrčevali sredstva. Sprašujem pa se, kaj se bo zgodilo z našimi dodatnimi zavezami glede na izzive, ki nas čakajo v prihodnih letih. Gospod Taron. Hvala, gospod predsedujoči. Vedno sem zelo vesel, ko slišim gospoda Vilanda in gospoda Sasolja, kaj ti uh, eh, njuni prispevki temelijo na uh, uh, delu uh, generalnega sekretarja. In kot je gospod Ali povedal, malce drugačno, drugače je, če si pogledamo vse probleme in se vprašamo, kako bomo to financirali. Eh, po drugi strani pa imamo tudi vprašanje, kako bomo upravičili to ali ono eh, proračunsko postavko evropskim državljanom. In eh, če pravimo 25 let Eh, je dovolj za eno zgradbo, za zgradbo eh, Paul Henry Spak. Eh, po 25 letih pa jo lahko podremo. To je morda dobro z vidika gradbeništva, z vidika našega odobja, ampak to je težko upravičiti. Na to zagotavljate nam, da bo angleščina ostala. To me zelo veseli. Uh, ampak naj vas opozorim, da bo to nezakonito in Nigel Farage bo zahteval verjetno nadomestilo za to, da bomo mi eh, smeli še naprej uporabljati njegov jezik po Brexitu. No, šalo na stran. Tretje, kar pa bi povedal s tem v zvezi, pa je naslednje. Ko govorimo o proračunu za institucionalne kampanje, ne vem, kako, kakšna je situacija za druge kolege, ampak za me bo to precej zapleteno. To bo težko pojasnil mojim ljudem. Zakaj gre za institucijo, ki je v predvoljivni kampanji? Politične stranke so tiste, ki so v kampanji in na moj zelo konzervativen način razumevanja so politične eh, stranke tiste, ki eh, morajo te kampanje financirati iz, eh, iz členarin, ne pa iz proračuna. Za zapisnik našega odbora bi povedal to, da v Estoniji politične eh, stranke namenijo 500 tisoč evrov na poslanca Evropskega parlamenta. Sam eh, porabim eh, za to eh, stokrat manj in ta denar sem si sposodil od svoje mame in ga tudi vrnil na ta način eh, mislim, da smo lahko eh, veliko bolj odgovorni. No, to bo gotovo imelo dober vpliv na vašo dediščino, gospod Taran. Gospod Zani. Hvala lepa. Zelo nakratka je glede na to, da eh, smo že prekoračili čas. Kot sta povedala že podpredsednika in pa generalni sekretar, res je, da je leto 2019 malce nenavadno. Imeli bomo posebne izdatke, tudi v primerjavi z drugimi leti. Ampak strinjam se z gospod Gardijo Zaval. Prepričan sem, da Eh, če si pogledamo vse izdatke parlamenta, lahko eh, eh, na nekaterih področjih malce privrčujemo, tako da bomo lahko zmanjšali ta prvotno predlagan mm, obseg povišanja za 3,9 odstotkov. Prisluhnil sem vsem udeležencem in sam bi spregovoril o sredstvih za predvoljivne kampanje. Načelno se strinjam s tem, kar je povedal gospod Arant pri eh, strankah velja, da eh, so one tiste, ki eh, morajo organizirati predvoljivne kampanje, ne pa institucije. Glede tega zneka, zneska 33 milijonov se sprašujemo, kolikšen del teh sredstev je bil namenjen. Um, Eh, kampanji leta 2014, glede na to, da je šlo za podobno metodologijo. Zanima me, eh, kako je ta eh, izreden izdatek upravičen in kako se primerja s tistim iz leta 2014. Če bomo organizirali to kampanjo, potem moramo biti povsem neutralni. Moramo samo spodbujati državljane, da se udeležijo volitev ne smemo pa uh, poskušati ljudi uh, prepričati uh, o koristnosti Evropske unije ali institucij. Moramo biti neutralni. O drugih točkah pa bomo govorili kasneje. Hvala, gospod Zani. Gospod Manka. Z toho, čo z toho predstavenia rozpočtu, ja, ja samozrejme. Najlepša hvala, gospod predsednik. Slišal sem predstavitev glede proračuna in z večino se strinjam. Imam pa tukaj primer glede tega, kako si to predstavljam. Leta 2015. so poslanci zastavili 500, 2000 vprašanj. In 150 tisoč vprašanj. In prihranili smo kar nekaj milijonov evrov, 5,3 milijona evrov. Za ta vprašanja dela v Evropskem parlamentu 105 zaposlenih. Veliko jih je bilo precej eh, zgroženih nad vprašanji, kot naprimer, kako naj asfaltiramo ceste v Italiji. Sedaj zastavljamo boljša vprašanja, prej ni bilo nobenega nadzora nad vprašanji, vprašanje niso bila ocenjena, šlo je predvsem zato, da moramo zastaviti vprašanja in da bi poslanci dobili eh, dodatne točke za svoje delo. Večina delovnih mest je indeksiranih in 4,5 milijona evrov leta 2015 je bilo eh, indeksiranih. In teh 5 milijonov evrov je sedaj v rezervi. Če bi od začetka vedeli, da imamo ta sredstva, potem bi lahko vnaprej plačali mm, obresti za naše zgradbe in tako prihranili tudi na dodatnih obresti. Zato bi morali pripraviti proračun za naslednjih pet let in popraševanje ne sme biti odvisno od indeksacije. Moje vprašanje se glasi, ko bomo uporabili ta model, eh, kdaj bo to, kaj ti že dvakrat smo ga sprejeli v našem odboru. Hvala eh. lepa, gospod Manka, da ste podčrtali dejstvo, da racionalizacijo lahko uporabimo tudi na splošno pri učinkovitosti parlamenta in pri eh, kazalnikih uspešnosti. Sam bi izkoristil prisotnost gospoda generalnega sekretarja in pa gospoda podpredsednika Viljanda. Jutri bomo glasovali o 49 eh, delovnih mestih eh, v perspektivi komunikacije v zvezi z eh, predvoljeno kampanjo. O tem bomo glasovali jutri. Slišali ste naše kolege. Prosim, če ste V odgovoru kratki, kaj ti imamo težave z tolmačenjem. Äh, Čisto na kratko, na no, najprej odgovorim kolegu Tarandu. Če Evropski parlament da izdatke in dokaže da porabimo 5 litrov na državljana manj, potem moramo tudi temu državljanu povedati, da je pomembno, da gre na volitve in da glasuje. Če si pogledate, koliko mladih je glasovalo na referendumu, potem jim lahko dokažemo, kako pomembno je, da mladi oddajo svoj glas. Če ima gospod eh, Tarant eh, mnenje, da gre tukaj za konzervativno stališče, ne vem, mogoče gre tukaj za 50 odtenkov sive, bi lahko rekli. In še kolegica Gardija Saval. Tehnični vidiki. Strinjam se s tem, da moramo veliko stvari modernizirati. Vendar pa moramo premisliti tudi vprašanje varstva podatkov. In tudi nekateri poslanci menijo, da ne želijo, da se jih nadzoruje. Imamo pilotni projekt, kamor sem vas povabil tudi vas, gospa Gardia Saval. Tukaj imamo možnost, da ne bomo imeli več sistem ključev, ampak da bomo z značko, z magnetno kartico lahko vse odprli in zaprli. zaprli. Tako bomo lahko ugotovili, kdo je bil poleg poslanca v določeni pisarni, če je prišlo do kraje. Danes lahko z prstnimi odtisi rešimo vprašanje podpisov poslancev. Vprašanje pa je, kakšna je naklonjenost do tega s pilnim projektom. Lahko to preizkusimo, kaj ti obstaja pomisliki tudi med poslanci. Seveda obstaja dialog in o tem je treba tudi premisliti. Hvala, gospod podpredsednik, gospod generalni sekretar. Dank, ich glaub, es gab, um Vier Fragen, wenn ich es richtig. Najlepša hvala. Imamo štiri vprašanja, elektronski podpis in tudi politične rešitve, tehnično vprašanje so jasna, o tem se bo odločilo predsedstvo. Odločili se bomo, kako bomo izvedli te novosti. Potem imamo še vprašanje v zvezi s izdatki z odhodki prejšnjih volitev primerjavi. S tem tukaj ni posebnih sprememb. Sprememba tokrat je, da bi morali imeti več možnosti za evropske stranke, da lahko izrazijo svoje stališče, da imamo vodilnega kandidata potrebujemo spremembe v komunikaciji, še posebej, ko gre za politične stranke. Gospod Manka je omenil in kazalnike tudi za delo, da ocenimo delo, da vemo, kdo je bolj marljiv, kdo ni. Potem pa je prišlo tudi do absurdnih eh, pojavov, eh, kot so ta vprašanja. Spletne stran bomo tudi na željo predsedstva spremenili in bolj natančno pojasnili, zakaj gre pri teh nalogah in dejanju. Poročilo je nekaj čisto drugega kot eh, zastavljanje vprašanja komisiji. Gospod Artvi je zastavil vprašanje glede 49 zaposlenih, gre za zaposlene na pogodbo. To ni vključeno v proračunu, ampak je to vključeno v sredstvih za volivno kampanjo. moramo bolje komunicirati, sodelovati s, tisko, eh, s tiskom mediji, družbenimi omrežji, da bomo to lahko bolje storili, bolj učinkovito, kot plačali zunanje agencije. 30 sekund. Polerovik, 30 sekund. Je pense, ki nous pourrions exprimer le souhait, que le chiffre de 3,9 soit revu à la. Torej, uh... Slišimo, da bi nekateri želeli znižati 3,9 odstotkov. Gospod predsednik, rad bi se zahvalil vsem in potrudil se bom, da bom dober poročevalec. Hvala. No, eh, še enkrat eh, bom povedal to, kar sem eh, želel. Torej, želel bi, da se to številko 3,9 zniža, če imate v mislih predvolilno kampanjo, potem bi bilo smiselno, da se to številko zniža. Eh, hvala lepa eh, kolegom, hvala lepa generalnemu sekretarju, hvala lepa podpredsednikom in eh, najlepša hvala tolmačem, kajti smo precej prekoračili čas, ki nam je bil dodeljen. In se vidimo jutri zjutraj za zelo prijeten trenutek od devetih dalje.